Dragi kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Na začetku seje bi se vam rada zahvalil za udeležbo na včerajšnjem seminarju, kjer smo razmišljali o številnih vprašanjih. Hvala lepo vsem, ki ste se udeležili seminarja. Hvala vsem, ki ste tudi otvorili vsakega izmed štirih panelov. Kar nekaj smo se naučili na včerajšnjem seminarju. Podan bo tudi debriefing s tem v zvezi. Skupaj bomo opredelili tudi ta širša vprašanja, o katerih bo treba bolj poglobljeno razmišljati, zato da bi naše proračunsko delo bilo bolj učinkovito. Na začetku sestanka bi vas prosil, da potrdite manjšo spremembo na dnevnem redu. Pri glasovanju pod točko 7 kjer je govora o EFSI, bi unesli manjšo spremembo, kot rečeno najprej bomo glasovali o tem, ker morajo koordinatorji oditi drugam. Še par besed o imenovanjih. Koordinatorji so se odločili, da za odbor ITRE ne bomo pripravili mnenja o tehničnem in znanstvenem sodelovanju in sporazumu s tem v zvezi z Švico v kontekstu obzorja 2020. Bo pa naš odbor pripravil mnenje za poročilo na lastno pobudo odbora Libe o razmerah v sredozemlju. Potrebujemo globalni evropski pristop do migracijskih tokov. Žerarde prej bo pripravil to mnenje. Kar zadeva proračun za 2016, koordinatori so se dogovorili o časovnici ki je bila določena 30. marca na trialogu. Pod točko 11 bomo obravnavali rezultat teh tristranskih pogovorov. Naš odbor bo pripravil poročilo o mandatu za trialog pred junijskim plenarnim zasedanjem. Takrat bo komisija tudi pripravila predlog proračuna. Potem poročilo o zaposlovanju mladih. Koordinatorji so se dogovorili, da bodo poslali pismo o finančni skladnosti tega predloga za spremenjeno uredbo, ki se nanaša na zaposlovanje mladih. Tudi v kontekstu večletnega finančnega okvira stvari želimo pospešiti. Stopnja sofinanciranja se je dvignila z enega na 30 odstotkov, tak je predlog. Če bomo učinkoviti, nam bo uspelo do konca leta 2015 tudi pokriti vrzel pri nujnih sredstvih. Kar pa zadeva zakonodajni predlog, koordinatori so se odločili, da bodo omaknili vse predloge sprememb, kajti ne želijo več izgubljati časa s triologi. Vsaj ne na to temo. Vseeno bomo morali biti nekoliko previdni. Poročevalec je tisti, ki mora prav tako sprejeti ta predlog o umiku predlogov sprememb. Veliko mladih je brezposelnih, spodbujati moramo mobilnost teh mladih, da bi leti šli v tista območja, kjer je večja možnost, da dobijo delo oziroma da gredo na vajništvo. Potem pa še misija na Sicilijo, 12 članska misija 23, 23, 23, 24. julija bo potekala skupaj z odborom Libe. Oblikujemo to misijo. Generalni direktor Frontexa bo prav tako vabljen na izmenjavo mnen pred obiskom te misije. Gospod Deprej je pripravljalec mnenja o poročilu na lasno pobudo on je tisti, ki nam bo povedal, kaj se dogaja z upravljanjem z migracijskimi tokovi, koliko sredstev smo namenili v ta namen. Želimo si, da bi posameznikom omogočili uveljavljene pravice do azila, potrebujemo pa seveda vse informacije, ki jih bo gospod Depredo takrat pridobil. Potem je pa tu še delegacija v Estonijo, sestavljena bo iz 12 članov. V Rigo bo odpotovala 18. in 19. junija. Bi vas pa rad upozoril še na nekaj in sicer na naslednjo skupno sejo odborov za proračun in sede 14. aprila v Jan 2Q2 bo potekala ta seja. To smo dodali k našim rednim sejam, Rad bi vas prosil, da se množično deležite te seje. Glasovali bomo namreč o skupnem poročilu o financiranju varnostne in obrambne politike. Sede je pod odbor odbora za zonanje zadeve. Skupaj z AFETom, torej odborom za zonanje zadeve, bo potekalo tudi končno glasovanje. Gospod Taron je tisti, ki pripravlja poročilo na to temo. Če se z njim strinjate, vas res vabim, da ste od 9. do pol 10. 14. aprila prisotni na glasovanju. Zapisnik z 16. marca ni bil deležen nobenih pripomb, tako da ga lahko podpre, podpremo. In sprejmemo, kar pomeni, da nas čaka glasovanje. Začenjamo sedmo točko na dnevnem redu priložnosti za zeleno rast MSP-jev. Prvi odstavek, predlog spremembe 8 v dveh delih. Prvi del, poročevalka je za, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. proti, vzdržani. Drugi del je zavrnjen. Odstavek 1, predlog 9. Poročevalka se s tem strinja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 1b, nov odstavek, predlog 10, kdo je za, poročevalka se strinja, proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet 19 za 14 proti. Odstavek 2, predlog 12. Poročevalka se ne strinja, kdo je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ne. Želite, da preverimo? Prav, preverjamo z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Enako število glasov za in proti. Predlog je zavrnjen. Predlog 13. Poročevalka se strinja, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 2a, predlog 14, poročevalka se strinja, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 3, predlog 15, poročevalka se ne strinja, kdo je za. Proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 4, predlog 16. Ustni predlog spremembe gospoda Torvalca by, in particular by better regulation and by reducing excessive administrative burden. Poročevalka se strinja, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 17, poročevalka je za, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis A o odstavku 5. Za? Proti? Nihče, vzdržani, nihče, sprejet. Uvodne izjave, uvodna izjava A, predlog 1, poročevalka je za, kdo je za? Proti? Nisem videl veliko odvignjenih rok, tako da predlagam, da preverimo. Predlog 1. Glasujemo poimensko. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Uvodna izjava A, mali A, predlog 2, poročevalka je za, kdo je za. Proti. Mislim, da je predlog sprejet. Uvodna izjava AB, predlog 3, poročevalka je za, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava A, predlog 4, poročevalka je za, kdo je za, proti, nihče, vzdržani, nihče, predlog je sprejet. Kompromis B, o uvodni izjavi B, poročevalka se z njim strinja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava C, predlog 7, pročevalka je za, kdo je za. Proti, vzdržani, nihče. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim, konec glasovanja. 32 za, 1 proti, besedilo je sprejeto. Sedaj pa točka 4. Kdo je za sprejetje tega poročila pod točko 4 sprememba uredbe o večletnem finančnem okviru? večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Poročilo Toma, kdo je za? A, očitno glasujemo elektronsko, se upravičujem, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. Poročilo po točko 5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Nekoliko nenavadno je, glede na to, da se je pojavila vez, da je šlo podjetje v stečaj. Odstavek 2a, predlog 1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 3a, predlog 2, poročevalec je za, kdo je za? proti, vzdržani, nihče. Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 3, predlog 3. Poročevalec je proti, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 3b, predlog 4, kdo je za? Proti, zavrnjen. Odstavek 3c, predlog 5. Poročevalec je za, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 6, predlog 6. Poročevalec je za, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 7, od, predlog 7. Poročevalec je za, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 7b. Predlog 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 7c. Predlog 10. Poročevalice za. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 7d. Predlog 11. Kdo je za? Proti. Sprejet. 7E, predlog 12. Poročevalec je za, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 7F, predlog 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. ni dovolj jasno razvidno, zato bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja, predlog je sprejet. Odstavek 8a, predlog 14, poročevalec je za, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. In še celotno besedilo glasujemo po imensko. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. 31 glasov za, 3 proti. Prehajamo na poročilo, ki sem ga sam pripravil. Gre za pobudo za zaposlovanje mladih. Sam umikam svoje predloge sprememb. Gospod Iturgajs je prav tako umaknil svoj predlog, kar pomeni, Aha, še en predlog, predlog štiri, gospoda Zvera, o tem moramo glasovati. A tudi tega so omaknili? Dobro. Torej, ni glasovanja. V tem primeru glede na to, da smo umaknili predloge sprememb, sem poslal zgolj pismo odboru EMPL o tem, da obstaja tveganje, da nam bo do konca leta 2015 zmanjkalo sredstev, če bodo stvari delovale tako, kot si želimo. S predlogi sprememb, ki sem jih umaknil, sem želel opozoriti tudi na to, da bomo težko pomagali mladim v območjih, kjer je brezposobnost visoka. Visoka je zato, ker ni delovnih mest, zato bi morali mladi spodbujati, da gredo tja, kjer so na voljo delovna mesta, zato da pridobijo vsaj te prve poklicne izkušnje. Vse politične odgovorne pa moramo pozvati k temu, da izpeljajo potrebne reforme v vseh tistih območjih, kjer delovnih mest ni. Gospodarstvo je treba vdahniti nov dah in ustvariti nova delovna mesta. Pismo, ki sem ga nameraval poslati predsedniku odbora za zaposlovanje, je na voljo vsem. Upam, da ste ga prebrali in upam, da ga lahko kot predsednik odbora za proračun in poročevalec na to temo tudi pošljem. Ali ima kdo kaj proti? Če ne, potem bom pismo poslal na slovniku, seveda z vašim soglasjem. Gospa Gardja Zabal, proračun za leto 2015. Glasovanje bo potekalo, glede na to, da smo že glasovali o sredstvih. Aha, o poročilu ne glasujemo. Na voljo imamo pismo. Pismo pa pokriva to poročilo. To ni predlogov sprememb. Če ni predlogov sprememb, ni smisla. V tem pismu smo zgolj posredovali sporočilo našega odbora. Gospa Gardja Zaval, pod točko 8. Gre za prenos sredstev iz sklada za prilagoditev globalizacijo. O tem smo glasovali. Dobro, glasujemo torej poimensko. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Prošnja za prerasporeditev je torej izglasovana. Gospa Holmajer, pod točko 9, proračun za leto 2015, drugi oddelki. Gospod predsednik, kolegice in kolegi dva majhna transferja imamo, ki sta oba neproblematična. Prvi zadeva odbor regi in sicer gre za to, da bi okrepili sekretarjat skupin, torej v okviru pogajanj za transfer z Evropskim parlamentom smo se o tem dogovorili, sedaj to gre proti koncu in uh, prišlo je do spremembe uporabe sredstev in sicer Zaposleni bodo sedaj za nedoločen čas na mestu AST3. Težav s financiranjem ni, to bo v skupini ALDE in zato je z vidika stroško to neproblematično. In druga sprememba zadeva ekonomsko-socialni odbor. Gre za stroške na področju pohištva in sicer v okviru eh, selitev. Ne gre za višanje stroškov, ampak eh, za čiščenje proračunskih vrstic, ne pa za dodatne stroške. Tako da tukaj ne vidim problema. Mikrofon. Glasujemo najprej torej o predlogu glede odbora regij. Glasujte, prosim. Glasujemo poemensko. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Predlog je podprt. Potem poročilo o ekosoku. Glasujemo poemensko. Glasujte, prosim. Ste vsi podali svoj glas, konec glasovanja. Sredstva so potrjena, 32 za, 2 proti. Politika na področju nepremični gre za gradbeni projekt petega prizidka sodišča, gospa Holmajer. To je bilo dogovorjeno tudi z opračevalci v Senci, Evropsko sodišče. Imajo že dva stebra, sedaj ima še tretjega v vizirju, to je zunaj tistega osrednjega področja, imeli bi še eno, en skupen prostor. Služba za strežbo se trenutno nahaja v neki sosednji zgradbi, zadeva bo razširjena in nova zgradba ima sedaj dovolj eh, prostora za 900 zaposlenih. potrebe po osebju bodo zadovoljene do leta 2023, zato da ne bo treba vedno znova dograjevati, zato ker eh, bo sedaj vse zastavljeno tako, kot je treba. Sodišče bo dobilo nova mesta za sodnike, zato bo osebja več in vedno več ljudi bo zaposlenih, čeprav eh, to ni bilo načrtovano na začetku. O tem smo se že dogovorili tudi z svetom in komisijo. Dvig zmogljivosti na glavnem sedežu znaša približno 30 tisoč kvadratnih metrov, skupno površina je 49 kvadratnih metrov. Leta 2011 smo ta projekt že obravnavali in uh, takrat smo to pozitivno ocenili. 32 milijonov evrov je bila ocena stroška po cenah iz leta 2010, sedaj bo to znašalo 131 milijonov 835. Tudi obresne mere za financiranje padajo in uh, stroški najema v Luksemburgu prav tako gredo v naš prid. 6 milijonov evrov bo letna bremenitev. Najem traja predvideno 10 let. Okvirni sporozum med sodiščem in Luksemburgom je pač takšen. Luksemburg si res prizadeva za to, da bi evropskim institucijam ponudili kar najbolj ugodne pogoje. Pomagajo tudi pri organizaciji in izvedbi vsega skupaj. Evropsko sodišče bo projekt stal simbolični en evro. Zelo lepo bi bilo, če bi se to zgodilo tudi v Bruslju, to bi bilo res lepo. Luksemburg bo prevzel gradnjo, pogodbe in tudi izvajanje del. Prevzem zgradbe je predviden za leto 2019. Sodišče bo od začetka do konca sodelovalo pri projektu in zato da bodo zagotovili skladno s pravili in načrti. Najkasneje bi se naj eh, plačila izvedla do leta 2036. 2015 do 2016 takrat naj bi dobili dovoljenja za gradnjo, 2016 do 2019 naj bi bila izpeljana gradbena dela, po leti 2019 pa naj bi bila zgradba zaključena. Sodišče je torej v skladu z prejšnjimi informacijami, spremenili niso skoraj nič. Zadeve so pa sedaj pred nami, zato da jih lahko preverimo. Hvala. Deprej. Gospod Depre. Gospod predsednik, danes nastopam tu kot poročevalec za proračun ostalih institucij za leto 2016. Ne spodvija ničesar od tega, kar smo ravno kar slišali strani gospe Holmajer, imam pa prošno za pojasnilo v zverezi s proračunom. Kakšne bodo posledice tega poročila, ki smo ga ravno kar podprli? Poglejte si stran 8 dokumenta ki smo ga prejeli, berem iz dokumenta. Luksemburgu bomo morali plačati nekje 22 milijonov evrov letno med letoma 2017 in letom 2026. 22 milijonov med 2017 in 2026. Tudi sodišče bo od leta 2017 nosilo dodatne stroške zaradi najema podobnih zgradb. Dodatna proračunska obremenitev bo omejena na letni znesek v višini 6 milijonov letno približno. Če prav računam, za leto 2016 ne bo dodatne proračunske obremenitve. Ali pa kaj narobe razumem? Morda se potem dodatna proračunska obremenitev pojavi šele v letu 2017. Zanima me, kakšne bodo posledice naše potrditve proračuna za leto 2016. Gospa Holmajer. Um, Morda mm, lahko sodišče tudi samo odgovori na vprašanje, ampak po mojem mnenju v primerjavi z prej posredovanimi stroški za leto 2016 ni razlik, za leto 2017 so razlike minimalne, tako so vsaj meni povedali, če je to res, ne vem, morda bi sodišče lahko samo kaj povedalo o tem. Gospod Deprej. No, dobre volje sem tako, da kar zaupam gospe Holmajer predstavniki sodišča so tudi z nami, zato me zanima, če oni lahko kaj več povedo o tem konkretnem vprašanju, ki sem ga zastavil. Bi predstavniki sodišča v dvorani podali odgovor? Ja, lahko podajo odgovor pred celotnim odborom, tako da bomo vsi obveščeni, kakšne bodo posledice za leto 2016. 22 milijonov letno, to je nekoliko več kot en odstotek parlamentovega proračuna. Eh, ja. Pravica kar nekaj stane, sicer nima cene, ampak kar nekaj stane. Kdo bi odgovoril? Sem generalni direktor na sodišču. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Najprej bi rad nemudoma pomiril gospoda Depreja. Teh 22 milijonov predstavlja amortizacijo pri zgradbah, ki smo jih gradili v preteklosti. Povračilo se torej izraža v vseh letnih poraču, proračunih. Ta strošek 22 milijonov je posledica preteklih gradbenih del. Glede tretjega stolpa posledic za proračun v letu 2017 ne bo. Povračilo in letna armatizacija se bosta začela šteti šele kasneje, od leta 2019-2020 dalje. In kolikor časa bomo pač odplačevali posojilo, boste v proračunih videli tudi armatizacijo. Neto amortizacije za proračun v letu 2016 ni kar pa zadeva teh 6 milijonov evrov. Mi smo pravili izračun v preteklosti, v letu 2000. Želeli smo pokazati, kakšna bo ta razlika med tem, če ne bomo gradili in če bomo morali stalno najemati zgradbe oziroma če zgradimo tretji stolp. Če zgradimo tretji stolp, bo letna dodatna obremenitev za proračun 6 milijonov evrov. Toliko več nas bo to stalo, kot če bi najemali zgradbo v Luksemburgu. Čez deset let naj bi se ti stroške amortizirali in ker ne bomo bili dolžni plačevati najemnine, ne bo več te razlike 6 milijonov po desetih letih. Leta 2011 smo opravili ta izračun in sicer na podlagi posojil, ki naj bi jih najeli v letu 2011. Celoten gospodarski izračun je temeljil na podlagi obrestne mere 5 odstotkov. V Luksemburgu so se takrat posojila za gradbena dela dajala po obrestni meri 5 odstotkov. Sedaj želimo konsolidirati izdatke za gradbena dela v preteklosti. Posposujemo si denar po obrestni meri med enim odstotkom in pol do dveh odstotkov. Enako bo tudi za gradnjo tretjega stolpa. Na tej podlagi smo prišli do šestih milijonov. Amortizacija bo torej nižja, zato ker bo tudi obrestna mera posojil nižja. Če bomo amortizirali v 15 letih namesto v 10, te razlike ne bo. Se pravi, da nas ne bo nič dražje stalo, če danes gradimo, kot če bi še naprej najemali v Luksemburgu. To je tisto, kar smo skušali dokazati s to kalkulacijo. Kdo je tisti, ki si sposoja denar? Evropska unija si namreč ne more sposoditi denarja. Gospod Deprej. Ne bom odgovarjal na to vprašanje bodo kolegi povedali kaj več o tem. Oui, ja, zastavili ste vprašanje, gospod predsednik, kdo je tisti, ki si sposoja denar. Čakam na odgovor. Kdo je posojilo jemalec Evropska unija? Gre za isti sistem, kot smo ga uporabili pri prejšnji širitvi zgradb. V posebnem poročilu računskega sodišča je bilo to tudi potrjeno in sprejeto kot dober način gradnje. Luksemburg preko nepremičninske agencije najema to posojilo. Luksemburg je tisti, ki plačuje to posojilo in eh, sodišče v okviru svojega proračuna vrača ta denar potem Luksemburgu ničelna marža je pri tem, se pravi, nobene očkodnine ni treba plačati. To je rezultat dobrih odnosov z Luksemburgom. Luksemburg nam daje na voljo tudi zemlišče, ki je sicer vredno 10 milijonov za simbolično ceno enega evra. Vse skupaj je nekoliko absurdno, sicer se poslužujemo posem legitimnih in legalnih poti, zato da se ne osramotimo. No, pozabite na ta komentar. Gospod Depre. Uh, no, ne, gospod predsednik, ne smemo pozabiti na to. Isti tip mehanizma uporabljamo tudi za financiranje zgradbe KAT, Konrad Adenauer v Luksemburgu. Generalni sekretar bo kmalo pripravil poročilo na to temo. Če sem torej prav razumev, ne bo na proračunu nobenih posledic v letu 2016. Vpliv na proračun bo viden šele od leta 2017 dalje. Se pravi, gre za kupno najemno pogodbo praktično. Se pravi, gre za dobro operacijo. Sodišče bo potem lastnik tega stolpa po desetih letih. In vsako leto bomo plačali 6 milijonov zaradi gradbe teh, tega stolpa. V desetih letih je torej 60 milijonov. Ja, v prizmi stroškov za proračun je to 60 milijonov, ampak kar zadeva Politiko najemanja zgrad pa je zadeva drugačna. Veliko vojvodstvo Luksemburg bo seveda tudi imelo koristi od te naložbe. Na no, vse zadnje gre za naložbo v državi, ki jo financira tudi Luksemburg. Gre za dodatne javne izdatke, ki se potem neutralizirajo. Nekoliko bolj kompleksno je kot to. Ko smo prvič širili sodišče naj bi bil strošek 400 milijonov evrov. In takrat so v Luksemburgu spostavili zasebno nepremičninsko družbo. Dobro, s tem bomo plačali tudi stroške odvetnikov ali kako. Ne, luksemburški organi ne dobijo nič od tega. Ničelna marža je. No, Bolj enostavno bi bilo, če bi vsa ta dejanja pač prilagodili dejanskemu stanju. Uporabljamo neke izredne strateške poti, zato da nekaj zgradimo. Kar bi nas lahko tudi nekaj stalo, vsaj v očih javnosti, zato ker izpademo nekoliko sumljivi, če se poslužujemo takšnih zadev že dolgo se mi je zdelo, da bi Evropska unija si morala biti zmožna sposojati. In dolgo tega nismo bili zmožni, zato bi uh, morali mogoče to izboljšati. Da, ampak treba si je izposojati previdno, zato da investiramo. Uh, ne pa samo, da financiramo dnevne operacije oziroma dnevne dejavnosti. Povsem se strinjam. Hvala, gospa Holmajer. Glasovali bomo. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Mm, dobro, pozitivno je bilo 27 za, 2 proti. Torej je poročilo sprejeto. Dobro, zdaj pa bomo uh, razpravljali o proračunu za leto 2016, ki se pripravlja. Uh, povedal bom nekaj o trialogu, pri katerem sem sodeloval z našim, mm, z, oziroma z našima poročevalcema, gospod Gardija Sabal za leto 2015 in gospodom. Fernandesom za leto 2016, pa tudi gospod Depre, ki je odgovoren za uh, druge oddelke za leto 2016. Prejeli ste skupno izjavo o podatkih v zvezi s plačili in obveznostmi za leto 2014. 4 hm, milijarde znašajo neplačani računi. 4,8 milijard pa smo dobili v trialogu leta 2014. Komisiji in gospe Georgijevi smo povedali, da še vedno čakamo na črt za eh, plačilo neplačanih računov. Eh, svet je to podal leta 2014 v parlamentu. So nam obljubili da se bo to razčistilo. Mm, in to je tudi del proračuna, tako da bi moralo biti vključeno v načrt v zvezi s proračunom. Neplačanih računov je veliko in treba bo ta problem rešiti. Mm, potrebujemo neko tabelo plačil, eh, 16. aprila bomo o tem razpravljali. Gospa Georgijeva je na strani komisije odgovorna za to in bo takrat eh, tudi prišla v parlament. Zaključili smo na pozitiven način, torej, da se bodo eh, institucije sestale, imeli bomo eh, medinstitucionalni sestanek pred koncem maja v zvezi z neplačanimi računi do takrat bomo imeli še neformalna sreča, tako da zagotovimo, da bomo res izpolnili tisto, kar eh, je v načrtu, da ne bo šlo samo za besede, ampak bomo vse skupaj uresničili. Na trialogu se moramo tudi odločiti za časovnico eh, plačilne plačanih računov in pa obveznosti. ko smo razpravljali o proračunu za leto 2016, smo imeli konstruktivno razpravo o tem. Svet eh, eh, se zdi, da soglaša s temi dobrimi nameni in bomo videli, kako bodo stvari tekle naprej. Eh, torej od začetka poletja naprej. Za spravo imamo tudi že časovnico upam, da bo zastopstvo v svetu uh, soglašalo, da se bomo lahko dogovorili. Odločili so se, da bomo spravni postopek zaključili v petek 13. novembra. Uh, eh, 13, petek 13. naj bi prinašal srečo, kot pravi gospod Fernandez. Sicer pa bomo zaključili v sredo 18. in eh, svet eh, je prosil za to zaradi logističnih razlogov. Svet eh, bi moral izpolniti želje parlamenta, sicer bi se ta spravni postopek še zavlekel. razpravljali smo tudi o situaciji, uh, o uh, popravkih proračuna DAB 1 in 2. Gospa uh, Gardija Sabal uh, se ukvarja tudi z financiranjem EFSI-ja, uh, SAB 1, to ni instrument. Uh, In o tem smo se dogovorili tudi z gospod Toma. Glasovanje bo o tem potekalo konec aprila, če bo vse po načrtih. Imeli smo tudi razpravo o zmanjšanju za pet odstotkov eh, pri osebju institucij. Strinjali smo se, da je to zmanjšanje ustrezno, ampak če to pomeni samo eksternalizacijo funkcij, potem nima pravega smisla. Mm, potem bo treba urediti tudi vprašanje plačevanja storitev. To uh, je zanimivo eh, finančno uh, upravljanje. Tukaj se plačajo stroški najemnin, kot pri stavbah v Luksemburgu in komisijo smo opozorili na to. Tridesetega marca je potekal uh, trialog. y a t il des observations à ce sujet? je n'en vois pas. Ima kdo, uh, kaj povedati v zvezi s to temo? Zdaj pa bomo obravnavali točko pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. In sicer uh, v zvezi s proračunom za leto 2015 in 2016 poročevalca sta gospa Gardija Sabal in gospod Fernandez. Uh, Eh, ki bosta zdaj dobila besedo. Gospod Fernandez, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom portugalsko. Pilotni projekti vedno predstavljajo priložnost eh, za poslance, da predstavijo predloge. To potem lahko vodi tudi do obsežnejših programov. Ti projekti imajo omejen manevrski prostor. Gre pravzaprav za neko pravico do pobude, če to pravilno uporabljamo. To pomeni, da bomo podali predloge, ki bodo v skladu z našimi prednostnimi nalogami ena od takih prednostnih nalog je vsekakor zaposlovanje. Na milijone delovnih mest eh, potrebujemo v EU in tudi obstajajo, pa niso eh, zapolnjena. Imamo pilotne projekte tudi v zvezi z zaposlovanjem mladih. Ni pa nobenega pilotnega projekta za ljudi, ki so starejši od 30 let. To bi lahko bila priložnost. Moj namen je tak, da to zagotovimo. Pilotni projekti so kratki in eh, jim potem lahko sledijo pripravljalni ukrepi. Imamo dokument. Eh, ki sva ga pripravila Ajder in jaz. Ta dokument eh, proučuje situacijo pilotnih projektov v tem trenutku, gre za delovni dokument in z veseljem odgovorim tudi na kakršnakoli vprašanja ali komentarje, ki bi jih imeli. Hvala. Hvala. Gospa Gardija Saval. Gospod Ljubik, naslednji dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje se navezuje na pilotne projekte 2016. V Evropi imamo velik problem z brezposelnostjo in naš odbor je predlagal, da bi imeli lasten program za poslovne angele za ženske. One bi torej izobraževale druge ženske na področju samozaposlovanja, oblikovanja podjetij in tako naprej. To je koncept učenja, učenja podjetništva. V državah, kjer je stopnja brezposobnosti zelo velika, je to še zelo pomembno. Iz komisije pa sedaj slišim, da smo ta program sicer sprejeli, svet ga je potrdil, ampak gospa Bienkovska ne želi sprejeti tega programa. Temu nasprotujem in povedati želim, da bomo na plenarnem zasedanju prav tako začeli s to pobudo. Smo v času visoke stopnje brezposelnosti in to je pobuda, ki jo je sprejel parlament, zato je komisarka ne more kar brez utemelitve zavrniti. O tem nas ni obvestila in eh, takšno postopanje pač ni sprejemljivo. Hvala. Hvala za to sporočilo. Podprli vas bomo. Še kdo želi besedo o pilotnih projektih? Eh, bojim se, da bom izrabljal svojo funkcijo predsednika in pa vašo pozornost. Eh, določeni eh, kolegi želijo pilotni projekt v zvezi z zaposlovanjem mladih, tudi z mobilnostjo. Predlagajo, da bi mladi starejši od 18 let lahko za en mesec eh, šli v drugo državo eh, na neko vajeniško pogodbo. In to predstavlja, da bi v teh državah določeni organi jim zagotovili tehnološko usposabljanje in jim pomagali tudi, da se naučijo jezik tiste države tukaj naj bi šlo za pogodbe, eh, ki traje vsaj eno leto. Torej, te pogodbe bi bile vajniške pogodbe, ki bi veljale v vseh 28 državah članicah EU. Sam bi vam eh, gotovo predlagal tak pilotni projekt. Uh, ko govorimo o mladih, eh, imajo ti večkrat eh, slabe možnosti v svoji državi. Rad eh, bi ustrajal pri tem, da si prizadevamo za tak pilotni projekt. Upam, da mi boste to dovolili. Še kdo želi besedo? Ne. No, pa gremo naprej. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016, oddelek 1, parlament. Žerard eh, Depre, izvolite. Je rappelle, que lors d'une réunion précédente, euh... Že na prejšnjih sestankih smo se dogovorili o teh širših smernicah v delovnem dokumentu, ki ga pripravljam. Ta dokument zaznamuje predvsem to, da se je za leto 2016 opredelila tudi zgornja meja izdatkov Evropskega parlamenta. Razlikujemo med tem, kar sam imenujem stroški za tekoče delovanje in s izrednimi stroški za naložbe. Dosežen je bil splošni sporazum tudi znotraj našega odbora. Stvari so bile nekoliko manj enostavne, ko gre za tekoče stroške. V delovnem dokumentu predlagam, da bi se za največ 1,9 odstotkov povišali stroški na tem področju. No, moram reči, da dogovor o tem znesku ni bil ravno najbolj trden, niso bili vsi navdušeni nad tem. Ko smo se sestali s koordinatorji, sem povedal, da se bomo za predsedstvom začeli pogajati tudi o tem, zakoliko naj se poveča proračun za tekoče stroške v letu 2016. Dogovorili smo se o stopnje 1,3 odstotke. Ena od političnih skupin je to predlagala predvsem pa bomo te stroške namenili za kibernetsko varnost in za varnost zgradb. Odšli smo na pogajanja za delegacijo, ki ste ji vi predsedovali, gospod predsednik. Kaj se je pokazalo na tem sestanku? Jeseni bomo opredelili proračun parlamenta, pa tudi splošni okvir, znotraj katerega bomo ocenjevali posamezne postavke, pri katerih bo treba sredstva povečati, pa tudi postavke, kjer bo treba upeljati nekaj rezov ali kac, kot temu rečejo angliži. Glede tega splošnega okvira, na prvem spravnem postopku smo govorili o tem, potem predsedstvo in delovanje Za leto 2016 naj bi v primerjavi z letom 2015 povečali stroške za delovanje za 2,2 odstotka. Naša delegacija se je najprej zauzemala za 1,3 odstotke. Po izmenjavi mnen pa sem podal predlog, da naj se stroški povečajo za največ 1,6 odstotkov. Naš prvotni predlog je bil nič cele 3 odstotke. Predsedstvo je znižalo svoj predlog z nič cela šest odstotke. Mi smo popustili za eno tretjino, predsedstvo za dve tretjini. Dogovorili smo se tudi o izdatkih, izrednih izdatkih za proračun za leto 2016. Ti izredni stroški pokrivajo kibernetsko varnost in varnost skratb petnajst milijonov evrov je maksimalni znesek v ta namen. Zneska še nismo dokončno opredelili. Generalni sekretar je tisti, ki nam mora še pojasniti, kolikšne dodatne naložbe predvidevajo. Podal bo tudi obrazložitev, zakaj bo prišlo do teh stroškov. Toliko glede spravnega postopka s predsedstvom. Mislim, da je bilo potem vloženih 80 predlogov sprememb na moje poročilo, morda kakšen manj. Sam bom preučil te predloge sprememb skupaj z poročevalci v senci in sicer še danes med 14 in 15 uro. S poročevalci v senci se bom tudi prvič pogovarjal o sami naravi vrčevanja, ki ga nameravamo izpeljati. Generalni sekretar nas bo obiskal na naslednjem spravnem postopku podal bo tudi pred, kako naj pri tekočih stroških zadeve znižamo za približno 10 milijonov evrov. Na sestanku pa se bom s kolegi tudi pogovoril, kakšne so naše prednostne naloge, ko gre za vrčevanje pri proračunu. Naš cilj je, da se s predsedstvom dogovorimo 23. ali 24. O poročilu bomo glasovali na plenarnem zasedanju ob koncu aprila. Toliko lahko povem zaenkrat. Lepo, gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu za izčrpne informacije prav gotovo se strinjate, da moramo biti pri proračunu in pri zneskih previdni. Ne moramo reči, kar, da določamo najnižjo in zgornjo mejo, kaj pravi generalni sekretar in tako naprej. Ne, najbolje je, če bi imeli konkretne informacije za to, da ustrezno zastavimo proračun. Tudi indeksacijo bi morali uporabiti 1,8 milijonov evrov znaša indeksacija. Ta znesek se ne bo izkoristil. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo že sedaj rezervo in to rezervo lahko izkoristimo zato, da ne bi širili proračuna morda bi se lahko dogovorili o pravilih. Enkrat na pet let bi morda lahko prekinili z indeksacijo, lahko bi ugotovili, kaj sploh potrebujemo, pa potem izvajali indeksacijo. Včasih nam zadeve ne uspejo tako, kot je treba in na koncu dobimo zneske, ki ne odražajo realnosti. To pomeni, naša skupina želi, da bi proračun okrepili ali povišali za 1,3 odstotka, torej pod stopnjo inflacije. Mednarodne institucije so drugot po svetu povišale proračune za 1,1 odstotek. 1,3 ne bi predstavljalo nobenega tveganja. 12 milijonov evrov sem že omenil, 2 milijona bi lahko namenili oziroma privarčevali z ljudmi, ki bodo odpuščeni. Število zaposlenih naj bi se na vse zadnje zmanjšalo. Gospa Holmajer govori o petih milijonih evrov. Če preverjamo leto 2014, lahko vidimo, da govorimo o 71,5 milijonih evrov. Tam smo imeli toliko rezerve, torej tudi v prejšnjih letih smo imeli rezerve. Pomeni, da so rezerve visoke. Mislim, da ni nobene potrebe potem, da bi se pogovarjali o presežkih, o teh nizkih zneskih. Nadaljna tema so zahteve za komisijo. Tisoč vprašanj pošljemo komisiji in če vse to povzamemo, gre za desetine milijonov evrov. Poznam ljudi, ki so že deset let v Evropskem parlamentu. Pred desetimi leti ali petimi leti so imeli pet dejavnosti, sedaj pa jih imajo dvajset ali pa sto. To pa zaradi spletne strani VoteWatch. Povedati moram čisto pošteno, da mora biti to zapisano tudi v poročilu, biti moramo razumni, zato da ne bomo izvajali samo PR-ovskih dejavnosti. Zato nismo bili izvoljeni. Izvoljeni smo bili za upravljanje zakonodajnega dela. Zelo veliko lahko privrčujemo, naprimer pri vprašanjih za komisijo. Tam imamo en odstotek rezerve za proračun. Zadevo bi lahko zmanjšali torej za več kot 50 odstotkov. O rezervah bi lahko govorili še na dolgo in široko, vendar Kasneje bomo morali zelo veliko privarčevati, naprimer pri odpravljanju birokracije in tako naprej. Torej, rezerve so zelo visoke in 1,3 odstotno povišanje za operativne stroške je dovolj. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubih. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegi Depreju mislim, da poganja vodi odprto in za nas je to zelo pomembno. In tako bomo dosegli tudi prave rezultate, dobre rezultate. ELS ima rdečo linijo, ki je ne bomo presegli, gre za 20 odstotne izdatke. Po našem mnenju je to največji možni znesek. Želimo si varčevati tudi na področju varnosti, mislim, da so tudi druge službe že storile veliko na tem področju, zato bi lahko govorili o vrčevanju v več milijonskih zneskih. Za nas je to zelo pomembno. In gradbeni projekti morajo biti izvedeni čim prej. Sedaj smo v rumenem alarmu, uh, ukrepati je treba in mislim, da je za nas vse ključnega pomena, da z generalnim sekretarjem govorimo o nadaljnih krčenjih. Možno so tudi varčevanja glede politike zgrad. Seveda, če bi lahko zmanjšali najemnino z nakupi zgrad, potem bi spet lahko veliko privarčevali. Mislim, da je 20 odstotna meja za nas tako zelo pomembna, kajti čim več denarja želimo nameniti temu, da bi zgradbe kupili, s čimer bi v prihodnih letih zmanjšali stroške najemnin. Veliko lahko privrčujemo na tem področju in to je moj cilj, torej čim več varčevati. države članice so v gospodarskih težavah in kako bi bili pravični in pošteni tudi do njih. Hvala. Merci, Hvala lepa, nihče drug ne prosi za besedo. Gospod De... Prej ja, ne še gospod Gajar, izvolite. Äh, Hvala. Tri vprašanja za gospoda Debreja imam, ki so sicer tehnična. Ali sem prav razumel, da smo lani na koncu proračunskega postopka imeli 71 milijonov preseškov? 71 milijonov evrov. 71 milijonov evrov ni bilo porabljenih? To je znak za to, da je v predlogu proračuna nekaj manevrskega prostora, ne glede na indeksacijo, kajti to je vključeno. Ali sem dobro razumel, Vladimirja Manko, ko je govoril o dodatnih eh, varčevanjih. Še nekaj. Govorimo o tem petodstotnem zmanjšanju števila zaposlenih, to je vključeno v mednarodni oziroma medinstitucionalni sporazum. Skupina meni, da to ne bi smelo zadevati zaposlenih v skupinah, kajti ključnega pomena je, da imamo svetovalce za pripravljanje svojih odločitev. Zanima me, ali je v predlogu generalnega sekretarja varčevanje z, na področju osebja vključeno na tak način, kot je v skladu z medinstitucionalnim sporozumom in podali ste predlog v zvezi z operativnimi stroški plus 15 milijonov. Ali lahko pojasnite 15 milijonov, kako gre to skupaj? Morda nesporazum. Aha, odlično. Lepo prosim, če to pojasnite. Merci, monsieur Gayer, monsieur Vali. Hvala lepa, gospod Vali. Hvala lepa predsednik, zelo na kratko. Tako ali tako nas čaka sestanek poročevalcev v senci, takrat bomo tudi analizirali predloge in upam sklenili kompromise. Mislim, da je bistvenega pomena predvsem to, da ne povečamo proračuna. Na nek način bi morali preveriti, kako se denar porablja. Na voljo imamo tudi mehanizme za dobro upravljanje s proračunom za dobro porabo javnih sredstev. Strinjam se s tem, kar pravijo nemški kolegi. To vrstno delovanje bi bilo smiselno tudi na ravni Evropskega parlamenta in proračuna Evropskega parlamenta. Ne glede na to, da tudi nekatere države v, Evro, v Evropski uniji morajo vrčevati. Slišali smo že kar nekaj zanimivih predlogov glede tega, kako bi lahko nekoliko privrčevali. Omenili ste tudi 10 milijonov evrov, za toliko naj bi znižali sredstva oziroma jih privrčevali. Storiti bomo morali še veliko več, javnost se zanimanjem ozira tudi k nam. In če bomo mi storili to napako in povečali stroške za izvajanje politik, bomo vsi na koncu posla plačali ceno. Moram pa reči, da smo kritični do teh zadev. Hvala lepa, gospod Vali. Nihče drug ne prosi za besedo. Oziroma, gospa Holmajer, se upravičujem. Mm, Hvala lepa. Na zadnji komentar želim povedati le to. Če si pogledamo, kakšni so zneski, italijanskega parlamenta, potem bi si vsak poslanec lahko privoščil deset asistentov. Malo sem sarkastična, ampak moramo biti previdni. Bili smo v kongresu ZDA in videli smo, kako so tam opremljeni, če lahko tako rečem, poslanci. Mi imamo veliko več dela in eh, številni kolegice in kolegi so med nami, ki veliko delajo, ne samo zaradi vote watcha, to je pojav, ki me zelo jezi. Zato je tudi veliko več obrazložitev glasov, kaj ti javi se k besedi in potem si bolj aktiven. Če torej oddaš tisoč obrazložitev glasov, si najbolj aktiven poslanec. Po drugi strani pa so recimo z gospodom Deprejem govorila in pripravljala proračun Evropskega parlamenta, pa je potem videti, da je nekdo drug dosti bolj delovn od najo. Mislim, da to ni pravično. Zato Voltvoč ni objektivna podoba in to ni neko merilo delovnosti. Lepo bi bilo, če bi poskusili govoriti s temi ljudmi, zato da bi prekinili to prakso, ko se ljudje javljajo ko predložitvam glasov samo zato, da so bolj aktivni. No, ampak po drugi strani mislim, da potrebujemo več za naše delo. Če bomo imeli željo kontrolirati delegirane pravne akte in druge zadeve, in tega bo vedno več, potem bo velika potreba po ustrezni kadrovski zastopanosti med poslanci in tudi v sekretarijatu. In nime sram tega jasno in glasno povedati. Zelo veliko smo vrčevali sami pri sebi, naprimer pri tolmačih in tako naprej. In če sem svet prav razumela, je svet rekel, seveda, so je treba računati vse zaposlene. Pri nas smo pri tolmačenju toliko privarčevali, da ne vem, če nismo še kar izpolnili teh pet odstotkov. Zadnje leto, gospod Gajer, zato sem se tudi javila, smo se dogovorili o tem, da kar zadeva skupine, ne bo več računano, oziroma skupine ne bodo več upoštevane pri izračunu zaposlenih kajti politično delo poslancev pač ni vključeno v upravno delo Evropske unije. Zato res pozivam k temu, da bi zmanjšanje zaposlenih izračunali tako, da politično osebje to ni, v to ni vključeno. Upravno osebje pa seveda. Komisija je prav tako to povedala. Še enkrat na to opozarjam, zato da komisija ne bo pozabila tega, kar so že enkrat uh, dejali. Kajti včasih se zgodi, da do naslednjega leta pozabijo, kar so nam povedali prej. Sodeba. Prisluhnil sem tej razpravi. Naj vas spomnim, da smo včeraj na seminarju prišli do zaključka, da obstaja potreba potem, da se oceni tudi učinkovitost Med študijami, ki bi jih lahko kot odbor zahtevali, je zagotovo študija o sami oceni uspešnosti in učinkovitosti. Čeprav razumem, kakšna so merila za oceno uspešnosti, lahko poslanci tu in tam nekoliko odstopajo. Tako da zagotovo obstaja manevrski prostor za to, da nekatera merila še enkrat preverimo. Včasih s svojim delom ne dodajamo nujno dodane vrednosti. Gospod Kristoforo. Hvala. Zelo kratek bom. Rad bi samo povedal, da drugače gledam na stvari. Mislim, da Evropske unije ne. Eh, ocenjujejo po proračunu Evropskega parlamenta. Mislim, da jo ocenjujejo glede na učinkovitost tega, kar počne. Mislim tudi, da ljudje ne razmišljajo o tem, ali Evropski parlament potrebuje dva odstotka več eh, za to, da bo eh, izpolnil svoje dejavnosti. E, rezi niso sami sebi namen. Če Evropski parlament kot institucija mora povečati svoj proračun, potem si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Ali potrebujemo ta denar za to, e, da bomo bolje usposobljeni za izpolnjevanje svojih dejavnosti. Ne moremo drugim pustiti, da nam diktirajo, koliko denarja lahko e, dobimo in koliko ne. Moramo si zato odblizu ogledati, koliko potrebujemo in za kakšne namene. Če smo lahko zato bolj učinkoviti, potem mislim, da bo to dober odgovor vsakemu, ki bi nam eh, v javnosti zastavljal ta vprašanja. Odvisni smo od eh, verodostojnosti pred javnostjo. In vprašanje je, ali res izpolnjujemo to, za kar smo bili izvoljeni. Kriterij je torej naša učinkovitost, torej ali kot parlament dobro upravljamo svoje dejavnosti. Ne smemo se zdaj spustiti v eh, neko trgovanje, en odstotek, dva odstotka, ampak si moramo ogledati bistveno vprašanje, ali ustrezno izpolnjujemo svoje dožnosti. Ja, kot smo že rekli, kako naj storimo več z manj sredstvi. Gospod Taro. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Na hitro nekaj pripomb in en primer. Večkrat sem že povdaril, da moja skupina povdarja previden pristop poročevalca do tega zapletenega problema proračuna parlamenta. Vsekakor se strinjamo s tem, da je treba eh, spremljati večletne projekte in prioritete mm, parlamenta, tudi prejšnjih parlamentov, kajti nekatere dejavnosti se vličajo že več let. Odbor moram tudi obvestiti, da je skupina zelenih proti povečanju eh, plačil za asistente. Sam osebno sem drugačnega mnenja, ampak tako je stališče skupine. Skupina je tudi skeptična do povečanja proračuna za informacijsko tehnologijo. Potrebovali bi več informacij o tem, kaj naj bi s tem denarjem naredili. Mm, Pak, če mi daste še minuto, potem naj vam razložim še, kje bi lahko izvedli manjše reze. E, vemo, da imamo trgovino v pritličju, kjer lahko kupujemo časopise in kavo. Nekateri e, pridejo, e, vzamejo cel kup časopisov in se samo podpišejo. Danes sem tam vprašal, kako to poteka in kako. Eh, gospod za pultom mi je razložil, da so ti časopisi za skupino, gospod Vali. To je bila vaša skupina, nekdo je vzel cel kup časopisov in se samo podpisal. Če vzamemo sedem skupin, potem lahko privarčujemo 28 tisoč evrov na leto. Hey, d'ailleurs, l'avez-vous A droit de réponse, naturellement, monsieur Valier. Gospod Vali, seveda imate pravico do odgovora. Grazie. Hvala. Številne manjše rize v proračun lahko onesemo. Lahko se usedemo za mizo in se pogovorimo o tem. Naprimer, lahko privarčujemo pri dežnikih, pri frizbijih, pri kuljih in tako naprej če se želite pogovoriti, o tem sem se pripravljen z vami pogovarjati o tem, koliko sredstev se porabi za to vrstne malenkosti. Zato je res pomembno, da ocenimo vsak izdatek, čisto vsak posamezen izdatek. Tudi pri teh majhnih izdatkih, če se nakupičijo, lahko na koncu dobimo zelo visok znesek. Proračun lahko ponekod povečamo, drugot manj. Pri asistentih bi ga lahko naprimer povišali. Lahko pa najdemo nova sredstva, tako da obstoječa sredstva prerasporedimo. Enako počnejo tudi na velikih. Na ravni velikih uprav, pa tudi na ravni majhnih uprav, naprimer lokalni in regionalni ravni. Potem plače, tudi te so visoke v primerjavi s stanjem na trgu, potem razni prispevki za skupine na milijone evrov lahko privačujemo. Dajmo se osesti za mizo in se pogovorimo o teh zadevah. Hvala. Gospod Depre, bi vi zaključili razpravo? Mislim, da se vsi strinjamo, da bi v vsaki izmed 28 držav članic lahko zagotovili boljši nadzor nad porabo javnih sredstev. S tem bi lahko tudi zaezili javno zadolževanje. Če želimo spodbuditi naložbe, moramo pritegniti tudi zasebni sektor in zasebne vlagatelje. EPSI sklad, ki ga je pripravil Juncker, je temu namenjen. Resne države imamo s porabo javnih sredstev. Odbor za proračun bi moral biti tisti, ki v parlamentu daje zgled. Biti moramo uspešni, zato da na globalni ravni zagotovimo dobro upravljanje z javnimi sredstvi. Parlament si ne more dovoliti, da ne bi bil zgled za racionalizacijo in za nadzor nad porabo sredstev. To bo privedlo tudi do večje uspešnosti. Gospod Depre je tisti, ki bo pravil vlogo medijatorja pri belgijskih organih, zato ker želimo okrepiti varnost parlamenta tu v Bruslju. Beseda je vaša. Uh, Gospod predsednik, glede te zadnje zadeve pridržek imam. Kolikor vem, je predsedstvo odgovorno za te zadeve, dokler mi predsedstvo ne da mandata, bom težko opravil to funkcijo, ki mi jo tako častno podeljujete. V redu, omikam ta predlog. Par splošnih pripomp. Proračun za leto 2016 ni prvi proračun, veliko smo jih že sprejeli v parlamentu. Tako da ne delujem na nekem nepopisanem listu, kar nekaj stvari je bilo v preteklosti že sprejetih. Vseeno pa je zanimivo, kako so se nekatere kategorije proračunskih izdatkov v Evropskem parlamentu razvijale od leta 2009 dalje. Nisem jaz odgovoren za to, ker me takrat ni bilo v parlamentu, vi pa ste, vsaj nekateri bili prisotni. Za evropske fundacije in politične stranke smo porabili največ za obdobje 2019. Za 2009 do 2015 so se izdatki za to postavko povečali za 167 odstotkov. Drugo, izdatki za člane, se pravi plače, pokojnine, stroški potovanj in tako naprej, 31 odstotkov gor. asistenti petindvajset odstotkov več stroškov z njimi za obdobje dva devet dva petnajst to pomeni manj kot so se na splošno povprečno povečali stroški parlamenta ki so na ravni šestindvajsetih odstotkov za asistente smo povečali sredstva za petindvajset odstotkov govorimo o obdobju dva tisoč devet dva tisoč petnajst če bi sam imel proste roke, bi najbolj strogo varčeval pri izdatkih za politične stranke in fundacije. Me zanima, kakšen bo odziv partnerjev. Pa izdatki za poslance. Ti so se povečali nad povprečjem iz, v parlamentu. Naša skupna odgovornost je, da se o tem pogajamo. Lahko pripravim svežen varčevanj. Lani ste me prosili za to. Lahko ukinemo toplo vodo pod. V kopalnicah. Ne vem, ali se kdo tušira v pisarnah. Lahko celo prodamo vse te tuškabine. Lahko črtamo tudi toaletni papir. V straniščih v Afriki to obstaja v bolnišnicah. Ampak mislim, da to niso najbolj pametna vrčevanja. Znesek, koliko naj bi privrčevali? 10 milijonov Rekli ste, da smo na podlagi kompromisa zadnjega sestanka zahtevali od sekretarjata, da zniža stroške za samo 10 milijonov. To ne drži, gre za 10 dodatnih milijonov. Povečanje izdatkov za poslance in vse zaposlene v Evropskem parlamentu je 2,8 odstotna za leto 2016. Če upoštevate indeksacijo, prva bo julija, letos 1,2 odstotka, 1,8 julija prihodnje leto, vse skupaj 1,5 odstotkov. Potem razni upgradingi, kot so opredeljeni v statutu. 2,8 odstotno povečanje stroškov pri milijardi izdatkov za Evropski parlament. 1,6 odstotno povečanje povprečno gledano, pri eni milijardi to pomeni 12 milijonov pri 850, ki nam oziroma 888, ki nam ostanejo. Še par natančnih, konkretnih vprašanj, ki ste jih zastavili. Najprej gospod Gajer. Tri vprašanja ste imeli. Če smem Gospod Gajer ima še eno pripombo, ali napačno razumem, kaj mi nakazuje. To že, ampak eh, najprej bi bilo dobro, če bi gospod Debre zaključil. Dodatno vprašanje imam in sicer 31 odstotkov, ki ste jih izračunali. Mislim, da se to navezuje tudi na statut za poslance. To je začelo veljati leta 2009. Toliko, da sva si eh, enaka. Poročevalec Evropskega parlamenta na spletu reče, da denar, ki bi ga naj imel poslanec sam, naj bi se povečal za 31 odstotkov. Paziti moramo, kaj rečemo, kaj ti Vsi vemo, kaj bi tisk naredil iz tega jutri. Samo pojasniti sem želel, da je to povezano z statutom za poslance, ki je začel veljati leta 2009 in to je povezano z financiranjem, ki je sedaj drugače zastavljeno, kot je bilo prej. To, to je to, kar sem želel povedati. Hvala. Euh, Se upravičujem za to prekinitev, gospod Veprej. Hvala, gospod Gajer, ampak s tem ste zgolj potrdili mojo argumentacijo. Pravim, da obstajajo določeni izdatki. To velja tako iz naslova statuta parlamenta, kot tudi za indeksacijo in tako naprej. In ti izdatki so v trenutnih razmerah nerazumljivi. Ne moremo jih zmanjšati. Če jih bomo zmanjšali, bomo morali sorazmerno zmanjšati tudi druge izdatke petnajst milijonov, to ste omenjali, rekel sem, da gre za predlog generalnega sekretarja. Vsi smo sprejeli to razliko med tekočimi stroški in izrednimi izdatki zlasti za varnost v letu 2016. Številko 15 milijonov je predlagal generalni sekretar. Rekli smo, da je to maksimum. Natančen znesek pa bomo opredelili na podlagi natančnega predloga, ki nam ga bo predstavil, koliko za nova okna, potem za varnostne sisteme na vzhodih, potem za varna vrata, za kibernetsko varnost in tako naprej. Znesek 15 milijonov je maksimalni znesek za okrepitev varnostnih ukrepov. Potem 5 odstotkov, drugo vprašanje. Ali bomo globalno gledano v obdobju zmanjšali izdatke za pet odstotkov, torej en odstotek na leto. Če si pogledate predlog generalnega sekretarja, boste videli, da bo prišlo do objektivnega znižanja 55 odstavk in š, postavk in še dva dodatna mesta naj bi ukinili. Generalni sekretar pravi, da kot prvo, če želimo okrepiti varnost, bomo potrebovali ekipe in tudi osebje. Nekatere ekipe bo treba okrepiti, če želimo povečati varnost. Se pravi, da bomo morali storiti več. 25 oseb za varnost. Sam sem najbolj ustrajal na tem, da se okrepi tudi sekretarjat v odborih predvsem zato, da bi lažje izvali nadzor nad izvedbenimi delegiranimi akti, da bi preverili, ali se proračun dosledno izvaja na ravni sekretarjata odborov. Generalni sekretar predlaga 20 dodatnih oseb v ta namen. Potem so tu še poslanske skupine, te pravijo, dobro, strinjamo se s krepitvijo sekretarjata odborov, ampak ne z najemanjem dodatnih oseb, temveč z prerasporeditvijo oseb. Generalni sekretar bo povedal, kako je možno izpeljati to notranjo prerasporeditev, če ta ni možna, se bomo odločili o tem, ali naj najemamo dodatne osebe ali ne. Obstaja pa velika razlika v mnenju med nami in komisijo, predvsem, ko gre za zmanjšanje osebja. Ko smo se odločili, da bomo poskrbeli tudi za internalizacijo varnosti, ko gre za internalizacijo IT-ja, da ne bomo več najemali zonalnih izvajalcev, smo zmanjšali stroške kolega, ki sedi v dvorani, bo lahko povedal kaj več o tem na sestanku, smo preverili dejstva, kaj lahko vse uračunamo kot zmanjšanje števila zaposlenih, čeprav ne bo šlo za dejansko zmanjšanje števila zaposlenih. Zastavili se še eno vprašanje, strateško pomembno vprašanje, neporabljena sredstva. Nekje 60 milijonov evrov ali več naj bi porabili v lanskem letu. Zakaj smo jih porabili? Če pogledate proračun, boste videli, da ni predvidenih izdatkov za stavbo Kat v Luksemburgu. Ta se financira s pomočjo mehanizma, ki je podoben, če ne celo bolj zapleten kot tisti, ki ga imamo za financiranje stolpa sodišča. Se pravi, za financiranje stavbe KAT ni predvidenih sredstev. Sam zahtevam popolno preglednost pri tem proračunu, vendar se pripravite na to, da obstajajo tudi stroški za stavbo KAT. 142 milijonov za prihodne leto. Če ste vi pripravljeni to storiti, sem sam pripravljen to vključiti. Če ne, bomo to financirali iz dveh verov. Posojila in sredstva, ki jih imamo če bo šlo za posojila, bo naš proračun dodatno obremenjen. Če se bo komisija tako odločila, bomo šli v to smer. 142 milijonov dodatnih sredstev za leto 2016. Nisem se sam odločil za to, da se vzpostavi stavba KAT. Nisem samo opredelil ritma dela, to je vse že v pripravi oziroma je bilo pripravljeno. Še par drugih vprašanj ste imeli. Vem, da lahko veliko priraču, privarčujemo in da bomo morali še vrčevati. Pri nekaterih postavkah pa je vrčevanje kočljivo. Predsedstvo je tisto, ki odloča pri določenih zadevah, ne odločamo sami. Lokalni asistenti, na primer. V sporazum lahko vključimo tudi predlog, to sem sam zagovarjal, da naj sprejmemo ukrepe, ki od nas ne bodo zahtevali, da se spreminja poslovnik, zlasti pri lokalnih asistentih. Potem pisna vprašanja. Deset poslancev, deset je odgovornih za več kot polovico ustnih vprašanj, ki jih zastavlja parlament. Taki so podatki od začetka mandata. Deset. Ne bom jih imenoval, verjetno jih poznate, ampak čemu je to namenjeno? samo temu, da se v tem čudnem rankinškem sistemu uveljavljajo. Nekdo, ki tedne, mesece, leta pripravlja neko poročilo, je enako vreden kot nekdo, ki stopi z avtobusa, ki zastavi pisno vprašanje, zato ker od njega to zahtevajo sodelavci. Ja, gre za kazalnike uspešnosti. Ja, vendar je predsedstvo tisto, ki mora sprejeti od, odločitev v zvezi s temi pisnimi vprašanji. V svojem poročilu to omenjam. Pa so mi nekateri rekli, da ja, nismo upali iti tako daleč, kajti vse to je v domeni predsedstva. Seveda lahko precej privrčujemo tudi pri obrazložitvi glasov. Obrazložitve, ki potekajo po glasovanju na seji, vse lepo in prav. Razprava se zaključi, glasovanje je zaključeno, tisti, ki obrazloži glas, to stori za svoje voljivce ne zato, da, prisluh, da mu prisluhnijo vsi ostali, ki nimajo s tem nobene zveze. Ali boste potem varčevali s tolmači pri teh dveh, treh urah obrazložitev, če bo nekdo podal obrazložitev v svojem jeziku, pa to ne bo prevedeno, ne vem, kdo ga bo razumel. Mislim, da je vse to v pristojnosti predsedstva in ne morete več posegati v pristojnosti predsedstva. Gospod predsednik, nekatere skupine me stalno opominjajo na to, niso to iste skupine, kar naprej, ampak vseeno je, naj podarim, predsedstvo tisto, ki mora sprejeti določene temeljne usmeritve. Que, uh, les, les, les fait, Predlogi, ki so bili podani in o katerih se pogajamo, eh, niso vedno samo vaše skrbi, ampak. Eh, Jaz sem eh, v tem odboru eh, na uslugo drugim. Če bodo rekli, da je treba nekaj znižati, bomo skušali znižati. Ne vem, kako naj predsedstvo prosim, da bo sprejelo več kot 22 eh, milijonske prihranke. Generalni sekretar predlaga 10 milijonov, potem še dodatnih 12. Proračun se povečuje za 1,6 eh, odstotka, mi pa naj bi eh, dvignili izdatke za zaposlene za 2,2 odstotka. Hvala. Danes jutraj smo parkrat govorili o praksah EU. Eh, mislim, da bi morali okrepiti transparentnost. to bi bil pravi način, ne smemo iti predaleč in ne smemo mešati eh, izdatkov za eh, operacije in pa drugih izdatkov. Mislim, da moramo biti inteligentni, kot je rekel tudi gospod eh, Depre, torej previdno obravnavati vsa ta vprašanja. Gospod Tarant, hvala. Strinjam se s poročevalcem glede razlage eh, glasov, obrazložitev glasov. Naj povem, da sem bil enkrat eh, prisoten, ko smo imeli glasovanje o označevanju mestnih izdelkov in eh, nek škotski poslanec je citiral Roberta Burnsa. Mislim, da so s tem obrazložitve glasov utemeljene in primerne. Presenečen sem bil, ko sem prišel sem, da eh, so tukaj obrazložitve glasov eh, po glasovanju in ne prej, ko bi se ljudje trudili prepričati kolege. Potem, ko je odločitev že sprejeta, razložite svoj glas. Mislim, da bi tukaj lahko stvari malo spremenili, eh, tako kot je predlagal gospod Deprej. Predsedstvo mora tudi to podpreti v predsedstvo pa so pravzaprav vključene samo politične skupine. To je njihovo uh, zastopstvo in poročevalci v senci se bodo sestali z gospodom Deprejem danes popovdne od dveh do treh, zdaj pa še točka razno. Če nima nihče nobenih pripomp, vam samo še želim lepe velikonočne praznike in uživajte v zelenem tednu.